Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir nehmen unsere Beratungen auf heute mit der. Dobro jutro. Začeli bomo z eh, predstavitvijo generalnega sekretarja, ki smo že enkrat predstavili. Eh, v novicah našega odbora lahko najdete, kateri jeziki so danes na voljo in ta seja se prenaša preko spleta. Pozdravljam eh, generalnega sekretarja in gospoda Sasolija, eh, člana predsedstva. In seveda pozdravljam tudi vse sodelavce iz eh, uprave Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se vam za vse pisne odgovore, ki ste jih posredovali v odgovor na naše vprašanje. Najprej dobi besedo eh, predstavnik Evropskega eh, računskega sodišča, gospod Tome Mogoruca. Kolegi pa bodo na voljo dobili eno minuto za vprašanje. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani člani odbora za proračunski nadzor. Lani sem vam predstavil splošno oceno upravnih izdatkov eh, inštitucije in uh, njenih organov, uh, oziroma inštitucij njihovih organov in sicer uh, gre za Evropsko komisijo uh, in uh, pa za Evropsko službo za zunanje delovanje. Uh, To je vključeno v eh, deveto poglavje letnega poročila, ki se nanaša na vse inštitucije in organe Evropske unije, ni pa eh, v tem poglavju individualnih ocen. Stopnja napak iz eh, devetega razdelka je znašala 1,5 odstotka. To je Eh, bil eh, rezultat 129 eh, transakcij in 28 se jih je nanašalo na Evropski parlament, o katerem bomo danes govorili. Dve napaki sta bili povezani z neustreznim izračunom dodatkov za zaposlene. Nekaj je bilo kvantitativnih napak, druge napake pa so se nanašale na uh, operativno delovanje poslanskih, uh, poslanskih skupin. V členu 9.1 podrobneje govorimo o uh, posledicah teh napak. Naj sedaj podrobneje spregovorim o oceni računskega sodišča. Evropski parlament ne pregleduje natančno izdatkov evropskih poslanskih skupin. E, opazili smo tudi, da je prišlo e, do napak pri javnih naročilih e, Evropskega parlamenta. Zato smo podali dve specifični priporočili Evropskemu parlamentu. Priporočali smo, da Evropski parlament okrepi nadzor nad izdatki evropskih poslanskih skupin in uh, skupin povezanih eh, z uh, političnimi strankami. Poleg tega pa mora izboljšati tudi pravila za javna naročila in izboljšati izvajanje javnih naročil z pogostejšimi pregledi in boljšimi smernicami. Ti dve priporočili sta podobni eh, priporočilom, ki smo jih dali drugim inštitucijam. Poleg tega pa smo Evropskemu parlamentu eh, priporočili tudi, da zaposleni eh, redno zagotavljajo dokumente o osebnih podatkih in o spremembi letih. Najlepša hvala za vašo pozornost in na voljo sem vam za vsa morebitna vprašanja ali pojasnila. Hvala. Najlepša hvala. Besedo dobi generalni sekretar. Ja, Se upravičujem. Mogoče bi moral najprej dobiti besedo gospod podpredsednik, gospod Sesoli. Hvala lepa. Gospa predsednica, hvala lepa. Spoštovani kolegi, Kot vemo, je bilo leto 2014 leto evropskih volitev, torej je bilo eh, to eh, nenavadno leto, leto eh, vlagan v Evropsko unijo in Evropski parlament. Noč volitev eh, je bila uspeh. Eh, v 46 državah eh, so se prenašale evropske volitve in to je bil rezultat naših prizadevanj. Predvolilno obdobje je bilo izjemno dobro organizirano, ampak v letu 2014 je prišlo do prehoda namreč eh, uprava se je morala pripraviti na sprejem novih poslancev, organizirati dejavnosti parlamenta in tako naprej. Zaradi tega eh, so eh, bile v te priprave vključene vključeni vsi generalni direktorati Evropskega parlamenta in tudi vse službe Evropskega parlamenta. To je bilo leto, ki se je razlikovalo od drugih let, tudi z proračunskega vidika. Eh, v tem letu je Evropski parlament dobil veliko eh, zahtev za eh, sredstva in to je zahtevalo veliko človeških in finančnih verov. 99 odstotkov proračuna je bilo porabljenega, preostala sredstva pa so bila namenjena financiranju uh, obnove stavbe kat v Luksemburgu, uh, kar je odobrilo, odobril tudi odbor uh, za uh, proračunski nadzor. To je bilo posebno leto tudi iz uh, drugih razlogov. Uh, veliko je bilo uspešnih pobud. Recimo European Event, uh, ki eh, je eh, v Strasburg eh, pripeljal mlade, 5000 mladih med 17 in 30 leti. Rezultati tega dogodka so bili izjemno dobri, šlo je tudi za promocijo Evropskega parlamenta, kar je zelo pomembno za našo inštitucijo. V letu 2014 Eh, smo pričeli tudi z izvajanjem nekaterih projektov. Recimo z vlaganji v eh, informacijsko področje, eh, v uporabo tablic, Eh, pa tudi eh, v dejavnosti povezane z parlamentarnim delom. Želimo zagotoviti učinkovitost eh, in se posloviti od načina delovanja v preteklosti. Naredili smo pomemben napredek. Skušali smo omejiti tiskanje dokumentov in preiti iz papirja na tehnologijo. leta 2015, v lanskem letu, smo skupaj z GD Inlo izvedli anketo eh, in eh, prosili smo poslance, da se odrečejo z bojem, eh, v katerih se prenašajo dokumenti iz Bruslja v Strasburg in Strasburga v Bruselj ampak poslanci eh, so ukinitvi teh eh, zabojnikov nasprotovali, čeprav bi z tem eh, dosegli velik prihranek. Torej, izvedli smo anketo med, poslanci, anketo med poslanci, ampak rezultat ni bil takšen, kot smo pričakovali. Poleg tega smo pričeli z projektom tudi leta 2014 in sicer kar eh, zadeva eh, opremo eh, evropskih poslancev v pisarnah v Strasburgu in v Bruslju ter v nacionalnih okrožjih, gre recimo za zagotovitev komuniciranja preko elektronske pošte, tudi za asistente. Vse to nam bo v tem letu omogočilo, da bomo dosegli še več in da bomo zagotovili večjo učinkovitost, eh, ne da bi pri tem presegli omejitve, ki nam jih nalaga proračun. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod generalni sekretar. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi v mojem imenu nekaj uvodnih besed, eh, ki eh, se deloma ujemajo s tem, kar je povedal gospod podpredsednik, kar je seveda tudi logično. Gre za leto 2014, to je bilo leto predvolilne kampanje zelo pomembno uh, je, da je Evropski parlament moral zagotoviti, glede na spremembe v Lizbonski pogodbi, neposredno udeležbo državljanov v postopku izbire predsednika Evropske komisije. Uh, Eh, k temu smo pripomogli z kampanjo v Evropskem eh, parlamentu. Eh, tisoč novinarjev smo povabili na to temo, imeli smo izjemno uspešen volilni večer in na ta način so lahko državljani v vseh državah članicah hitro razumeli, Eh, kako razmerje eh, političnih moči vpliva na situacijo v Evropi. Poleg tega smo organizirali dogodek eh, za mlade, povabili smo 5000 mladih in jih vključili v dejavnosti v okviru tega dogodka. Predsedstvo se je odločilo tudi, da bo ta dogodek postal reden dogodek in sicer dvakrat v sklicu parlamenta bomo uh, organizirali uh, podoben dogodek. Eh, to je bilo tudi leto Evropskega raziskovalnega središča. Tisoč publikacij je pripravil raziskovalni center in poslanci tudi uporabljajo storitve, ki jih zagotavlja raziskovalni center. Eh, mislim, eh, da smo eh, s tem zagotovili dober vzgled za druge inštitucije. Na ta način smo lahko izvedli tudi lastne presoje vpliva in tako smo se lahko bolje odrezali v medinstitucionalnih pogajanjih. Poskušali smo zagotoviti stroškovno učinkovitost, zato eh, smo eh, odboru regij in odboru eh, za gospodarske in socialne zadeve ponudili možnost, da jim damo te projekte na voljo in oba odbora sta se odločila, da sodelujeta v tem postopku in zagotovili so nam 16 sodelavcev brez dodatnih stroškov za evropske davkoplačevalce pomemben cilj v letu 2014 in uh, z začetkom novega sklica je bil tudi izboljšanje eh, pogojev dela za poslance uh, oziroma uh, za uradnike uh, in sicer. Uh, 450 poslancev je dobilo nov, eh, novo pisarno in sicer zaradi preselitve eh, tisočih uradnikov v stavbo MEOS. S tem imajo poslanci eh, boljše pogoje dela, kar se mi zdi ravno tako pomembno. Poleg tega smo nadaljevali z prizadevanji za boljšo opremo z informacijsko tehnologijo tudi v lokalnih uradih. Želimo, da bi bili pogoji v lokalnih uradih podobni pogojem eh, v eh, pisarnah evropskih poslancev v Evropskem parlamentu v Bruslju in Strasburgu. Poleg tega eh, je Evropski parlament pričel tudi z največjim projektom izgradnje nove stavbe v Luksemburgu. Mislim, da s tem uspešno nadaljujemo, stroške imamo pod nadzorom. Mislim, da smo v mejah eh, tega, eh, kar je eh, odobril odbor za proračunski nadzor. Poleg tega pa smo z tehničnimi presežki ob koncu leta lahko vnaprej plačali določene projekte, kar je zmanjšalo oziroma znižalo stroške povezane z obrestmi. V naslednjem sklicu Nam torej ne bo potrebno omejevati finančnih eh, možnosti novih poslancev zaradi eh, plačil eh, starih računov oziroma starih projektov in mislim, da tudi to pomemben rezultat. Poleg tega smo nadaljevali z internacionalizacijo varnostne službe. Eh, zaradi tega eh, smo eh, na tem področju precej privrčevali, pravzaprav smo privrčevali več, kot smo pričakovali, ampak glavni razlog za internalizacijo te službe ni znižanje stroškov, ampak zagotovitev nadzora nad varnostjo v Evropskem parlamentu. To je zelo pomembno tudi strateškega vidika. Od leta 2009 dosledno krepimo eh, naše zmogljivosti na področju zagotavljanja varnosti. To nam eh, sedaj omogoča, da se lažje soočamo z težavnejšo eh, varnostno situacijo, kot recimo v letu 2015. Prišlo je tudi do sprememb na področju tolmačenja in pa prevajanja. Na področju prevajanja več eh, ni avtomatičnih prevodov zapisnika plenarnih zaseden v vse jezike. Eh, na področju tolmačenja pa bolje eh, izkoriščamo čas z razporeditvijo sej v torek in v sredo in to vodi v strukturne prihranke in ocenjujemo, eh, da bi lahko prikrenili 10 milijonov na področju prevajanja in 15 milijonov na področju tolmačanja, ne da bi eh, pri tem eh, zares imeli kakršenkoli negativen učinek za poslance. Najlepša hvala za ta pregled. Pozdravljam tudi notranjega nadzornika Evropskega parlamenta, gospoda Galvina dajem vam besedo za predstavitev vašega poročila. Chairman, uh, like Gospa predsednica, rad bi se vam zahvalil za to priložnost, da predstavim letno poročilo za uh, leto 2014. Finančna uredba zahteva od notranjega revizorja, da predstavi letno poročilo uh, in predstavi uh, notranje revizije, ki so bile izvedene in priporočila, ki so bila podana torej eh, predstavil eh, bom eh, letno revizijo za leto 2014. V tretjem razdelku so upisane revizijske dejavnosti v leto 2014. Letno poročilo je pripravljeno glede na oceno tveganja za celotno inštitucijo glavni cilj je, da eh, zagotovimo eh, uporabo sredstev na tistih področjih, eh, kjer so ta najbolj potrebna. Naj sedaj predstavim letno poročilo za leto 2014. Revizija se je predvsem osredotočala na spoštovanje načel zdravega finančnega upravljanja. Še prav posebej je šlo za zagotovitev učinkovitosti Eh, in pa produktivnosti. Izvedli eh, smo eh, revizijo kodeksa o večjezičnosti na različnih področjih. Tukaj gre za uporabo tolmaških in pa prevajalskih storitev ob zagotovitvi popolne večjezičnosti. pregledali eh, smo zahteve eh, za seje z tolmačenjem zagotovitev eh, tolmačev, zagotovitev sejnih sob za tolmačenje uporabo kodeksa in seveda smo preverili tudi stroške povezane z tem. Natančno smo pregledali delovanje Generalnega direktorata za tolmačenje in konference, ki zagotavlja tolmaške storitve notranji revizor eh, sedaj zaključuje svoje eh, poročilo eh, in se pogovarja oziroma je v stiku z drugimi deležniki. To poročilo bo k malu predloženo. Poleg tega smo se osredotočili tudi na izvedbo projektov v GEDI za komunikacije. Eh, tukaj gre za eh, celo vrsto eh, projektov v zapletenem okviru. Podpisani so bili sporazumi z različnimi partnerji, ki lahko potem predlagajo različne projekte. Revizija je pokazala, kako zelo pomemben je nadzor z strani Generalnega direktorata za komunikacije pri izvedbi teh projektov ukrepi, ki smo jih predlagali, eh, skušajo zagotoviti eh, uskladitev z cilji eh, komunikacijske strategije Evropskega parlamenta. Gre tudi za sodelovanje z strateškimi partnerji. Potrebno je pregledati predlagane projekte in natančno nadzorovati tudi oceno stroškov. Eh, Gedi za uh, komunikacijo uh, je sprejel odločitev, da bo izvedel številne projekte z namenom dosege tega cilja. Uh, poleg tega so zagotovili tudi boljši nadzor nad večjimi uh, projekti. Potem smo se posvetili tudi uh, stavbam uh, in obnovitvam uh, stavb. Največji projekt je seveda projekt, ki poteka v Luksemburgu. Uh, potrebno je nadzorovati eh, stroške eh, gradnje in obnove. Zagotoviti je potrebno, da eh, stroški ne bodo višji od predvidenih stroškov in potrebno je tudi natančno nadzorovati roke za zaključitev dela. Pri tem smo ugotovili, da je potrebno imeti večji politični nadzor nad eh, temi projekti, predvsem kar zadeva časovnico in pa kakovost eh, projektov. Eh, potrebno se je osredotočiti tudi na zamude, težave z kakovostjo in pa na spoštovanje pravil. Vse to ima neposreden vpliv na proračun Evropskega parlamenta. Poleg tega smo predlagali tudi eh, možen ex post nadzor eh, pri izvedbi eh, projekta izgradnje stavbe KAT. Drugi element notranje revizije se je nanašal na nadzor nad izvajanjem statuta za poslance. Leta 2014 eh, smo izvedli nadzor nad eh, dohodki eh, poslancev in pa dodatki poslancev. Želimo zagotoviti, da so dohodki pravilno določeni, kakor tudi dodatki in da so v skladu z zapletenim regulatornim okvirom. Poleg tega smo zagotovili dodatne smernice za poslance. tolmači prosijo, da govorite nekoliko počasneje. Se opravičujem. Generalni direktorat za finance eh, je obljubil eh, smernice eh, za nadaljne delovanje, kar se je tudi zgodilo v prvi polovici leta 2015. Izvedene so bile številne revizije na področju informacijske tehnologije. Eh, želimo uporabiti dobre industrijske standarde na področju informacijske tehnologije, poleg tega pa želimo zagotoviti tudi dober nadzor nad eh, tem področjem. Leto, v letu 2014 smo se osredotočili tudi eh, na stroškovno učinkovitost podcast. Eh, želeli smo zagotovitev strani eh, Generalnega direktorata za informacijsko tehnologijo, da eh, uporabljajo tehnologijo na najboljši možen način in da pri tem skrbijo za stroškovno učinkovitost. Poleg tega smo ocenili tudi sposobnost inštitucije, da zagotovi informacijske tehnologije, informacijsko tehnologijo oziroma uporabo informacijske tehnologije tudi v uh, primeru uh, večjih moten. Želimo uh, visoko usposobljene zaposlene, ki bodo delovali v skladu z uh, načeli dobre prakse. Poleg tega želimo okrepiti stroškovno učinkovitost uh, raziskovalnega centra in izboljšati učinkovitost informacijske tehnologije z izboljšanjem informacijskega sistema. Eh, sprejeli smo akcijski načrt, eh, ki vsebuje sedem točk in o tem smo se dogovorili tudi eh, z generalnim direktoratom ITEC. Pri tem je seveda potrebno izvesti tudi vse projekte, o katerih smo se dogovorili v prejšnjem obdobju. 97 odprtih projektov je bilo v letu 2014 41, smo jih uspeli zaključiti. Ključne eh, točke iz leta 2014 so sledeče. Kritičen projekt eh, za področje eh, visokega tveganja ostaja odprt. Dejavnosti na drugih področjih so bile zaključene število kritičnih projektov se je zmanjšalo iz 37 na 15. Eh, eh, poleg tega je večina dejavnosti sedaj v zmerni kategoriji. Eh, je pa nekaj dolgoročnih projektov, kjer bodo potrebni predlogi pristojnih organov in to bo predmet naslednje revizije. Čeprav so bili številni projekti hitro izvedeni, je tudi nekaj dejavnosti, ki niso bile izvedene. Eh, vse dejavnosti se morajo nanašati na eh, tveganje, tvegana področja in naša notranja revizija se je nanašala tudi eh, na nadzor nad področjem zagotavljanja demokracije. ko gre eh, za nadzor, ki ni neposredno povezan z revizijo, potrebujemo dogovor eh, z eh, vodstvom generalnih direktoratov. Ugotovili smo, da so izdatki na področju zagotavljanja demokracije v skladu z priporočili. Podali smo šest priporočil, ki bi lahko zagotovili uh, Eh, še eh, večjo eh, zanesljivost. Potrebno je zagotoviti izpolnjevanje določil, ko gre za dodolitev posojil. Pri tem je potrebno zagotoviti enako obravnavo. Letno poročilo govori tudi o programu za izboljšanje in o zunanji oceni z za leto oziroma ki poteka že od leta 2011. Gre za pregled tveganja in nadzornih postopkov, hkrati pa tudi za vprašanje, ali je delovanje uprave Evropskega parlamenta v skladu eh, z eh, določili. Dejavnosti v letu 2014 so bile v skladu eh, z triletno strategijo Evropskega parlamenta. E, notranji revizor je ugotovil, da je bila zagotovljena njegova neodvisnost v letu 2014 in se zahvaljuje e, sodelavcem in pa generalnemu sekretarju za nasvete pri pripravi revizije za leto 2014. Poleg tega se zahvaljujem za odlično e, sodelovanje vseh generalnih direktoratov. Najlepša hvala, gospod predsednica. Hvala lepa za to poročilo poročevalec je Markus Piper, ki mu sedaj predajam besedo. Ja, vielen dank, vielen dank auch an, an alle. Hvala lepa in hvala tudi vsem predhodnim govorcem za njihovo mnenje. Ja, vse je v redu in prav, vsi so povedali, da je delovanje dobro potekalo, tako da bi lahko vse skupaj skoraj da zaključili. Vendar pa, kljub temu, je treba kaj tudi še pokritizirati, zato prosim za razumevanje, kaj ti gre za denar dakoplačevalcev, ki se ga da vedno bolje naložiti. V zadnjih mesecih smo si prizadevali, da bi poiskali posamezne generalne direktorate, recimo za raziskave, potem infrastruktura, logistika, notranja varnost, TG predsedstvo, finance in drugi in ustvarili smo si sliko, osebno sliko in tudi tu smo razdelali najpomembnejše točke in ugotovili, da sicer je šlo za posamezne frikcije, ker je šlo za volilno leto, eh, recimo varnost, stavbe, okoljska bilanca in v zvezi z vsemi temi temami bi rad postavil par vprašanj, ampak ne skrbite samo par najbolj perečih vprašanj, ki so po našem mnenju ostala še odprta. Če začnem z cateringom. Na mizah imamo vodo. Zelo hvaležen sem za njo. Vendar pa sem izvedel tudi, da od julija ne bo več tako, kaj ti proračunska postavka za vodo poteče. Tu se zdi, da sami sebe omejujemo in očitno julija tudi vode več ne bomo imeli. Mislim, da smo tu pretiravali. In mislim, da da v odboru za proračun ne smemo dopustiti stvari, ki res niso nujne. In tu bi resnično morali narediti korak naprej in poskrbeti za dobro delovno vzdušje. To velja tudi za menzo oziroma menze. Vem, da se je parlament odločil, da odpravi subvencioniranje, ampak ne moremo imeti neke mešanice po eni strani imamo subvencije, po drugi strani pa imamo razpise. In mislim, da je zelo pomembno, da obstaja možnost, da zajtrkujemo ali kosimo v menzi. Kaj se bo zgodilo julija? Ali obstaja kakšna možnost, da se to kako drugače reši? Mm-hmm. offensichtlich auch große Verluste macht. Potem je to kombinacija zasebnega in javnega pokojninskega sistema. Mi smo prosili za zunanje mnenje, da bi dobili par nasvetov. Zanima me, kakšen je sedaj status. Ali je bila pogodba že oddana in kdaj lahko pričakujemo rezultate? Tretje vprašanje, ki se nanaša na delegacije. Izvedeli smo, da je prišlo do nekaterih odhodov. To seveda ima opravka tudi z dolgimi potovanji in razumem, da nekateri tudi niso pripravljeni spati v katerem koli hotelu. Tudi nekatere eksotične države so na tem seznamu načrtovanih obiskov in tu so nastali stroški. Zanima me, kaj počne vodstvo za to, da bi tu stvari omejili. Potem, še eno vprašanje glede potovanj nasploh. Veliko vprašanj je bilo postavljenih v zvezi s tem, kar zadeva potovanja predsednika v zvezi z predvolilnim bojem. In tu se ponovno pojavlja vprašanje, katera prevozna sredstva so v osnovi na voljo za izvedbo teh službenih poti. Potem vprašanje v zvezi z prevajanjem tako notranja revizija, ki ni bila zelo kritična, to je bil pol ugotovitev stanja. Ampak moj vtis je, da mnoge dobre potencijale, ki jih imamo v zvezi z prevajalskimi zmogljivostmi, lahko izkoristimo bolje za to, da bi še povečali učinkovitost. Namreč včasih vidimo, da prihaja tu do prostega teka, in včasih bi morda lahko bolje načrtovali za to, da bomo potem morali iz proračuna izplačati manj oziroma da se bo izplačani denar bolje uporabil. Potem še eno vprašanje povezano z varnostjo. Vedno znova sem začuden nad eh, razliko med Strasburom in Brusljem. Morda bi generalni sekretar lahko povedal kaj več, kaj se je zdaj konkretno izboljšalo in zakaj je v Bruslju očitno tako zelo težko karkoli izboljšati. No in potem mi ostane še ena pripomba osebne narave in sicer, če greste eh, po izhodu Luks na trg Luksemburg, boste našli tam razstavo plakatov, in zanima me, kdo si kaj takega sploh lahko izmisli, gospod Šulc, naš predsednik. Ni treba, da je zdaj še v naravni velikosti na plakatih. Odkot? Ta zamisel o plakatih, koliko stanejo taki plakati in zanima, kaj je motiv in kdo je odgovoren za to. Mislim, da sem postavil dovolj kritičnih vprašanj. To je zaenkrat vse. Hvala lepa, generalni sekretar. Okay, no, hvala lepa. Glede vprašanj poročevalca. Res je, da je postavka, skozi katero se je še zlasti v zadnjih treh letih financirala tudi voda, bila vedno znova zmanjšana. Vemo pa, da je pač treba imeti vodo, zato bomo dejansko, ko bodo ta sredstva počrpana, poskrbeli za to, da bo voda še vedno na voljo. Glede menze, v zadnjih letih smo oziroma so večkrat od nas zahtevali, mislim, da leta 2009, da bi, bi kantine oziroma menze bile brez subvencij, tudi predsedstvo je sprejelo sklepe in pogodba je bila tako prilagojena, da parlament še vedno uh, zagotavlja določena sredstva za samo menzo, ne pa tudi za upravljanje. Torej, tisti, ki izvaja storitev, mora pokriti stroške, dobi pa prostore in opremo brezplačno na voljo. In eh, tukaj gre v bistvu za posredno subvencijo. Nova pogodba pa bo prinesla to, da se bodo stroški za upravljanje menze znižali za 3 milijone za nas. Mm, tudi v pogodbi je bilo napisano, da obstajajo nekatere, mm, nekateri obroki, ki bodo na voljo. Cene se zdaj ne morejo zviševati, gre tudi za eh, socialno varstvo naših sodelavcev, kar pa zadeva pokojninske sklade tu, kolikor vem, so vsa pripravljalna dela za pripravo študije opravljena in izhajam iz tega, da bo ta študija lahko v kratkem tudi na voljo. Potem v zvezi z delegacijami. Upravičeno ste dejali, da obstajajo nekateri eksotični kraji, ki potem pomenijo tudi temu primerne stroške, ki so povezani tudi z razdaljo praviloma gre za našo dolžnost na podlagi medparlamentarnega sporazuma, ampak z veseljem vam pripravimo seznam v zvezi s tem, kakšna je pravna podlaga za ta potovanja in v kolikšni miri gre tu za pač zaveze, ki jih moramo izpolnjevati in to so pač te poti, ki se opravijo na podlagi sklepa predsedstva v zvezi z potmi predsednika, tudi v času predvolilnega boja. Mislim, da je to bilo dokumentirano, kar nekaj vprašanj je bilo postavljenih, ki so tudi dobila ustrezen odgovor. Glede tolmačenja. V zadnjih letih je bilo izvedenih kar nekaj reform, ampak tu je šlo bolj za prizadevanja uporabnikov, torej poslancev. Poslanci so se obnašali bolj disciplinirano, tako da smo imeli drugačno razporeditev, da smo lahko bolje izkoristili zmogljivosti, tudi recimo pri večernih zasedanjih, pa v ponedeljkih, četrtkih in tako dalje. Dodatni ukrepi so na tem področju še potrebni. Mi si prizadevamo, da bi zagotovili tolmačenje v 24 jezikih. Tega ni nikjer na svetu. Še pri združenih narodih se tolmači samo v šest različnih jezikov. Torej, če hočemo tako nadaljevati in to želimo, tudi z širitvijo recimo na Balkanu ali pa če bi prišlo do dogovora glede Cipra tudi v turščino, kar bi se lahko zgodilo. Torej, če hočemo tako nadaljevati, moramo biti bolj učinkoviti, kajti sicer ne bomo več mogli ohranjati takega statusa. To pomeni, da poleg prizadevanj uporabnikov v preteklosti potrebujemo tudi prilagoditev na nov koledar zaseden. Sedanji dogovor izvira iz leta 2005. Delo parlamenta se je od leta 2005 močno spremenilo. Veliko več delamo na kratkih sestankih, sestankih koordinatorjev, v trialogih in veliko manj v obliki formalnih zasedan odbora. Zato je potrebna večja prožnost in o tem se pogovarjamo tudi s tolmači. Mislim, da je povprečen čas v tolmaških kabinah od desetih ur lahko bil nekoliko večji. Tudi prožnost je tisto, kar nam bo pomagalo, da dosežemo ta cilj. Potrebujemo pa tudi bolj pošteno razporeditev med tolmači, kajti število preživetih ur kabini se razlikujejo od 6 do 16. Nekateri so preobremenjeni, nekateri premalo preobremenjeni. Po mojem to ni prav. Prav tako imamo tudi napačne motivacije. Kdor se nauči več jezikov, more delati več ur, morda 16 na uro. Kdor se ne potrudi, je slabše uporaben in bo morda delal samo 6, 7, 8 ur. V kabini zato moramo tudi spodbude drugače zastaviti in pogledati, kakšen je naš sistem spodbud, ali so te spodbude take, da boljše nagrajujejo. Pogledati bomo morali tudi, katere profile tolmačev želimo zaposlovati oziroma angažirati, To je po mojem smiselno samo v tem primeru, če bodo jezikovne kombinacije dejansko predstavljale našo motivacijo. Če ne najdemo ustreznih uh, jezikovnih kombinacij za zaposlovanje, potem je bolje, da črpamo tolmače od zune. In ker imamo ciklično krivuljo, Nekateri tedni so bolj obremenjeni, drugi manj, zato moramo zagotoviti, da so nam na voljo tolmači takrat, kadar je obremenitev oziroma kadar so zahteve po tolmačenju največje. Pomembna pa je seveda tudi kakovost tolmačenja in tu imamo vrsto prošen tudi na strani tolmačev, ki so zelo pomembne in ki jih je treba upoštevati. In že na začetku sestanka ste videli, da je predsedujoča posredovala in rekla, prosim, govorite počasneje. Za kakovost tolmačenja je izjemnega pomena, da se ne govori prehitro. Če nekdo govori prehitro, je to enostavno nemogoče tolmačiti. Prav tako je za tolmače pomembno, da se govori v maternem jeziku. Če nekdo govori v tujem jeziku, je kakovost izražanja gotovo slabša. In zato apeliram na vas, govorite počasi, govorite v svojem maternem jeziku, kajti kakovost vašega sporočila v tolmačenju bo odvisna tudi od tega. In zadnja točka gospoda Piperja se je nanašala na varnost kaj se je izboljšalo. Še zlasti v Bruslju. V Bruslju smo dolga leta trpeli za tem, da se zunanjost ni ustrezno zavarovala strani mesta Brusel. V Strasburu je to drugače in od januarja po napadih v Parizu se je zdaj to spremenilo. Imamo zunanje varovanje, ki bi lahko bilo boljše v smislu števil, vendar pa imamo neko varovanje. Prav tako smo se odzvali na napade s tem, da smo popolnoma na novo organizirali oba glavna vhoda. Verjetno ste videli na trgu Luksemburg popolnoma nov vhod in mislim, da je tam varnost zdaj veliko večja, vhod pa je tudi učinkovit. Tudi na vhodu virt se bo zgodilo podobno in predsedstvo sem ponedeljek predlagal ob polni podpori pristojnega podpredsednika, da bi v prihodnje vsi vhodi zagotavljali enako stopnjo varnosti. Tudi zunanje fasade, zlasti tam, kjer gre za steklene fasade, bomo morali bolje zavarovati pred delci oziroma izstrelki, zavarovati se moramo pred možnimi napadi. Za, žal smo v Bruslju, na kraju, kjer imamo koncentracijo teh aktivnosti, torej ne moremo izključiti možnosti, da bomo žrtve napadov. Zato potrebujemo dejansko večjo varnost pred napadi. Eh, Hvala lepa. Mislim, da je bilo povedano vse predlagam, da prisluhnemo poslancem, ne želim jim jemati časa in morda bom eh, kasneje se še oglasil v tej razpravi. Ja, gerne, gerne. Bitte die Lepo prosim, da se predstavniki skupino omejite na dve minuti v imenu socialisto. Izvolite. No, I, I Morda bi lahko najprej spregovorili poročevalci v senci. Kdo torej? Kolega Liberacki, izvolite. Ja Hvala lepa. Z gospod Jalo Sender sva se dogovorila, da bom najprej spregovoril sam. Naj poudarim, da smo se s kolegom Piperjem večkrat srečali in moj vtis je zelo pozitiven kolikor je le možno. Gospod Piper, hvala lepa za vaše sodelovanje. Drugič. Pozdravljam to, kar ste danes povedali. To je tudi sporočilo upravi. Biti moramo bolj samozavestni. To je zelo pomembno. Pa ne gre samo za vodo. Prav imate in lahko v celoti podprem to, kar ste povedali. Ne smemo se bati biti samozavestni. Zdaj pa splošna prepomba, ki se nanaša na notranjo revizijo in računsko sodišče. Ne pozabite, da smo edinstvena ustanova. Nismo le ena od podobnih. Seveda moramo biti osredotočeni na učinkovitost, vendar pa moramo biti tudi uspešni kot Evropski parlament. In uh, mi nismo tovarna, ki proizvaja vžigalice, ne moremo se premirjati s komarkoli. Sem član predsedstva, zato govorim o tem in vidim, kako zadeve delujejo, recimo vprašanja v zvezi z varnostjo. Prejeli smo eh, določene informacije kot odgovor strani uprave, vendar pa slišim pritožbe poslancev, ki želijo biti prepričani, da bodo tudi njihovi otroci v vrcih, v šolah varnih, da bodo menze varne. Seveda to pomeni v končni fazi eh, tudi izdatke. Osem projektov se trenutno izvaja v hodi, pa tudi steklo, odbojno steklo, tako da bodo poslanci varni, ko bodo kosili, recimo v menzi, ne glede na to, v katerem nadstropju so. Nasplošno lahko rečemo, da se je situacija izboljšala glede učinkovitosti. Generalni sekretar. Še eno minuto? Lahko še eno minuto? Hvala lepa. Zavedno si bom zapomnil to vašo uslugo. Sprava gosti, vizitorsov. Potem obiskovalci, gostje, to je problematično in ta problem je treba razrešiti, vendar pa moramo še naprej imeti možnost, da povabimo goste. V tem trenutku pa ne vidim alternative trenutnemu sistemu. Če hočemo vabiti goste, potem seveda potrebujemo tudi ustrezno finančno ureditev. In potem odvečna birokracija in administracija, zlasti od 1. januarja dalje. Pogovorite se s tistimi, ki imajo pravka z lokalnimi asistenti. Kupi in kupi papirjev in en sam človek se mora ukvarjati s tem. Tukaj ne gre za proračun za leto 2014, tukaj gre za tekoči problem. Preplavljeni smo z dokumenti in ta birokracija je nekaj, kar je zelo težko uh, požreti. Vendar pa, kljub temu, mislim, da so bili dosežene izboljšave. Generalni sekretar, izvolite. Ja, Hvala lepa. Tudi sam bom poskusil biti čim krajši strinjava se v zvezi z menzami in z varnostjo. Glede zadnje točke, ki ste se je dotaknili, to pa so uh, lokalni asistenti. Torej, ti dodatni dokumenti, birokracija, to je seveda eh, pomembno vprašanje. Ampak eni pravijo, to je birokracija, drugi pa pravijo, to je pomemben korak k, k transparentnosti. Od nas so zahtevali več transparentnosti, več nadzora, ampak seveda po drugi strani to avtomatično pomeni več eh, administrativnih obremenitev. Tako da eni pravijo tako, drugi drugače. Seveda pa želimo slediti vsem željam odbora za nadzor nad proračunom. Gospod Štehovski. Uh, eh, Važni pa ne generalni. Uh... Generalni sekretar mislim, da je bilo povedano ogromno stvari. Nekoliko kritičen bom, ampak lepo prosim, vedite, da seveda je moje izhodišče to, da imamo zelo dober odnos. Dejali ste, da se izvaja nadzor ali nadzorujete tudi lokalne pisarne? Ali ste zadovoljni s tem, kako se izvaja delo v imenu Evropskega parlamenta? To je moje prvo vprašanje. Sam nisem zadovoljen. Drugič, govorili ste o produktivnosti. Ali se strinjate z menoj, da produktivnosti ne moremo meriti zgolj kvantitativno? pomembna je tudi kakovost. Govorili ste o tolmačenju in o urah. To zame ni pomembno. Jaz tolmačenje razlikujem po tem, ali je dobro ali je slabo. In popolnoma vseeno mi je, ali je nekdo tolmačil 18 ur ali ne. Ampak dejstvo je, da po 18 urah verjetno nekdo ne bo več mogel tolmačiti tako kakovostno. Potem, kako se bo mirilo delo tolmačev, kako se bo merila produktivnost tolmačev, ali bo se merili tudi delo administracije? Kako boste merili, recimo, arogantnost nekaterih uradnikov? Delal sem za mnoge vlade in parlamente in take arogance nisem videl nikjer, kot jo najdem pri nekaterih tu. In zanima me še vaše mnenje v zvezi s tem, da če ima nekdo pogodbo v Evropskem parlamentu in se pogodba izteče decembra, zakaj se taka pogodba ne podaljša, če smo z nekom zadovoljni? Zakaj omogočimo, da nas zapustijo nekateri, če smo z njihovim delom zadovoljni? Ali je to način dela parlamenta? gut. Äh, herzlichen Dank. Äh, ich Hvala lepa. Pri prvem vprašanju ste govorili o pisarnah. Predvidevam, da ste imeli v mislih pisarne v državah članicah, torej doma. Sam mislim, da sem zadovoljen, ampak premisliti bomo morali, kaj se bo zgodilo na dolgi rok tukaj gre predvsem za nekaj, kar, za kar je krovna beseda komunikacija in mi se moramo odločiti, s kom sploh želimo komunicirati. Pogosto imamo majhne pisarne oziroma predstavništva, največja imajo po 12-13 eh, uslužbencev. Zato je pomembno vprašanje, s kom sploh želimo komunicirati. Mini parlament v Berlinu je zelo zanimiv projekt če se to obnese, potem smo s tem našli inštrument, ki nam omogoča, da imamo tudi na lokaciji sami eno mesto, kjer lahko na stotine tisočev državljanov obveščamo o tem, kaj počne parlament. To bi pomenilo zelo učinkovito komunikacijo z najširšimi množicami, z relativno majhnim številom uslužbencev in ob relativno majhni investiciji. Če bi se berlinski eksperiment obnesel, potem mislim, da je to tudi dober zgled za to, kako bomo lahko tudi v drugih državah komunicirali širšimi množicami. Drugo vprašanje pa je, kako lahko dosežemo mm, boljše sodelovanje, recimo z nacionalnimi parlamenti, službami, za stike z javnostmi. Jaz menim, da bi morali staviti predvsem na najbolj učinkovite načine. To pa bo zahtevalo, da se dejansko določi na ravni predsedstva nove naloge za, te, za ta zunanja predstavništva. Sam sem za to. Drugo vprašanje je bilo, ali je delo mogoče meriti. To se mi je zdelo zelo zanimivo. Namreč, ali smo mi dolžni meriti učinkovitost? Namreč, po finančnih predpisih smo mi dolžni meriti učinkovitost vseh naših del. Zdaj je vprašanje, ali hočemo to narediti ali ne, ampak mi to ne moremo odločati, ker nam finančni predpisi to predpisujejo. Imate pa prav, da se tega ne da meriti zgolj po količini. Prav imate, če je nekdo ure in ure v kabini, potem seveda tudi kakovost trpi. Se pa strinjam, da moramo meriti tudi kakovost. In ko govorimo o času v kabini, je vprašanje tudi to, kdo je na podlagi jezikovne kombinacije najbolj uporaben. To je tisto vprašanje, ki nas mora zanimati, kajti če bomo mi angažirali napačne jezikovne kombinacije, potem taki kolegi ne bodo uporabni. Potrebujemo ljudi, tolmače, ki se bodo učili jezike, ampak tudi prave jezike, zato da bodo čim bolj uporabni za naše poslance. In še v zvezi s pogodbami, sam se vedno zauzemam za to, da se pogodbe, ko so sklenjene, kar najbolj podaljšujejo, recimo eh, za čas na temporer, največ za šest let. In sam sem vedno za to, da podaljšujemo pogodbe do najdaljšega možnega podaljšanja, zato da imamo čim večjo zanesljivost. Ja, ampak dobro bi bilo, da bi razložili tudi to, da pri nekaterih zaposlenih stane ura tolmačenja v kabini skoraj da 500 evrov. Dankuvel, uh, eh, en, uh, eh, danku, uh, eh, hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa tudi generalnemu sekretarju ter tudi predstavnikom predsedstva. Hvala lepa poročevalcu gospodu Piperju tri enostavna vprašanja imam za generalnega sekretarja. Najprej. Ko se generalni sekretar srečuje s predsedstvom in se pogovarja o prihodnosti Evropske unije in o proračunu, ali je prva točka na dnevnem redu, ki lahko vrčujemo. Preko določenih kanalov sem slišal, da je prva napoved za leto 2016 takšna, da naj bi se proračun povečal za 3,9 odstotkov. Zanima me, kakšen je pravzaprav namen predsedstva in generalnega sekretarja, ki je začnete, ko pripravljate proračun. Druga zadeva, medinstitucionalni sporazum o zmanjševanju upravnih stroškov. 5 odstotkov, 280 mest naj bi bilo prizadetih zaradi tega. Dobili smo tudi vaše pisne odgovore, z veseljem se bomo vključili v ta postopek. Mada povejte mi, kako naj na nizozemskem ljudem razložim, kaj se pravzaprav dogaja. Če povečujemo svojo administracijo 1500 evrov na mesec, 300 dodatnih uslužbencev v parlamentu, 280 mest bomo pa ukinili. Kako to argumentirate? Verjetno obstajajo kakšni pravni razlogi, zakaj politični razlogi niso vključeni v medinstitucionalni sporazum, ampak prosim mi, da, prosim, da mi poveste, kako lahko sam voljivcem doma pojasnim te stvari. Ne z pravnega vidika, temveč z političnega vidika. 29. aprila 2015 smo sprejeli resolucijo, v kateri smo pozvali k večji preglednosti in k bolj jasnim pravilom. 15. oktobra lani pa je kolega Vana v odboru povedal, da bomo potrebovali 75 dodatnih sodelavcev za izvajanje tega nadzora. Govorili smo na, o pregledu na podlagi vzorčenja. Generalni sekretar je rekel, da je to možno. Davor, kolega Jong in sam smo poslali pismo generalnemu sekretarju. Spraševali smo ga, kdaj se bo začel ta postopek na podlagi vzorčenja. Odgovora še nismo prejeli. Sklepam, da do tega še ne bo prišlo, zato vas še enkrat sprašujem, kdaj boste začeli vzorčno pregledovati porabo dodatkov. Se upravičujem, ker vas prekinjam eno minuto, ste imeli na voljo. Generalni sekretar. Gut, äh, dank zu den drei... Hvala lepa. V zvezi s tremi vprašanji, najprej glede proračuna. Osnutek imamo za parlament in eh, kolikor vem, je predvideno, naj bi se za 1,7 odstotka splošni proračun zvišal. Potem imamo investicije, ki se predlagajo na računu za varnost. Lani se je odbor za proračun strinjal, da bi investicije za varnost obravnavali ločeno. To ni del običajnega poslovanja in še zlasti, če želimo, da bi vse vhode v parlament opremili po enakih varnostnih standardih, da bi zagotovili ustrezno steklo v menzi in posod, kjer se zadržujo poslanci, potem seveda je potrebno priznati tudi ustrezne izdatke. Osnutek je bil predložen predsedstvu in po sklepu sveta naj bi se zdaj uvedla tudi irščina kot dodatni jezik, kar seveda pomeni, da se bo angažiralo tudi ustrezne prevajalce in tolmača, kar ni običajni izdatek. Potem v zvezi z MFF oziroma večletni okvir, res je, pet odstotno privrčevanje pri zaposlenih in sicer med različnimi generalnimi direktorati. Na plenumu je parlament odločil, da bodo politične skupine izuzete od tega vrčevanja. To je političen sklep. Sprejet na plenarnem zasedanju in sicer administracijo naj bi zmanjšali za pet odstotkov, politične skupine pa so izuzete. In če se prav spomnim, je to bila postavka, ki sta jo podprla tudi odbor za proračun, odbor za nadzor proračuna. To je skratka bila politična odločitev, ki jo moramo spoštovati pri sredstvih za eh, dodatek sekretarjata. V preteklih letih je prišlo do zvišanja 1500 evrov za letos. To je zaenkrat bilo edino zvišanje v tem mandatu. Seveda bi lahko rekli, da ko govorimo o petih letih potem to pomeni prilagoditev okoli enega odstotka. Vprašanje je, ali bo prišlo še do dodatnih zvišen, kako bo to izgledalo. Verjetno bodo tudi sodelavci želeli sodelovati pri prilagoditvi, ampak zaenkrat mislim, da to ni pretirano. Je pa to bila politična odločitev predsedstva po intenzivni razpravi. Potem, glede vzorčenja in nadzora, kot smo že zadnjič poročali, je bil sklep plenarnega zasedanja, da bo vse to moralo potekati stroškovno neutralno. Po eni strani bomo nadzorovali, po drugi strani to ne sme stati nič. In po prejšnjem postopku smo rekli, da ta kombinacija ne more delovati, če hočemo imeti popolno kontrolo. Mm potem potrebujemo 40 do 75 dodatnih zaposlenih. To seveda ne velja za vzorčenje. Vzorčenje eh, lahko izvajamo, ampak tudi tu pridemo do istega problema, če hočemo to početi eh, v polni miri. Zato bo potrebna ustrezna odločitev, če pač se smatra, da je to potrebno. Zdaj po imenu EKR, izvolite. Bom skušal porazdeliti čas skupaj z gospodom Črneckijem. Tri konkretna vprašanja. Europaral TV. V izjavi ste rekli, da zunanje študije kažejo, da bi morali nadaljevati s to videoprodukcijo. Lahko poveste kaj več o tem, nam lahko pošljete to študijo. Drugo vprašanje. Kodeks ravnanja za poslance, ki jih ocenjujemo. Tudi na sestanku predsedstva je bilo govora o tem 9. marca, nam lahko prosim pošljete kaj informacije tudi s tem v zvezi. Kar zadeva dokumente predsedstva, kolikor vem, so to načeloma zasebni dokumenti, ampak vsake toliko pricrljajo tudi do zunanih sodelavcev. Zato me zanima, zakaj so ti dokumenti zaupni. Hvala lepa. Gospod Črnecki. Dziękuję bardzo przede wszystkim e, panu. Najlepsza hvala. Hvala tudi poročevalcu gospodu Piparju za odlično poročilo, res izjemno dobro upravljeno delo. Tu gre za primer dobrega in učinkovitega sodelovanja v parlamentu. Politika je pač timsko delo. Vsi smo si porazdelili vprašanja z gospodom pritisnom. Strinjam se, da je res včasih pri teh vrčevanjih tako, da na koncu izpadajo skoraj da groteskno. To vrstni ukrepi pa zagotovo ne prispevajo k ugledu parlamenta. Še nekaj sem želel izpostaviti, morda gre tu za tehnično zadevo ali pa česa ne razumem. Naslednje vprašanje imam. Zakaj smo prejeli pismo, ki govori o tem, da med televizijskimi kanali, ki jih lahko gledamo v svojih pisarnah, polski televizijski kanali ne bodo več vključeni. Lahko poveste kaj več. Hvala lepa. Tudi za spoštovanje dodeljenega časa, generalni sekretar, izvoli. Okay. Uh, frage, uh... Glede prvega vprašanja, Eurla Parl, TV. To je bilo vaše prvo vprašanje. Z veseljem vam posredujemo dokument. Po našem mnenju se Europarl TV zelo dobro razvija, ampak ime je napačno. To namreč ni televizijski kanal, pač pa je to ponudba videoposnetkov. Dobro je, da je število tistih, ki si ogledujejo te videoposnetke, vedno večje, stroški produkcije pa se znižujejo. Torej, stroški na osebo, ki si ogleda te posnetke, so vedno nižji. Tako da se zdi po enem letu, da gremo v pravo smer in ustrezen dokument vam z veseljem posredujem. Kar pa zadeva tolmačenje, ko že govorimo o tolmačih. Tokrat pa jaz tolmačenja nisem razumel. Ne vem, morda je govorec govoril prehitro, ampak sam sem razumel, da želite dobiti ustrezen dokument, z veseljem vam ga posredujejo. Potem tretje vprašanje je bilo interni dokument predsedstva, kako preprečiti, da se to iznaša. Seveda, interni dokumenti morajo stati interni, ampak tudi na sestanku predsedstva, če to ni um, sestanek za zaprtimi vrati, imamo ogromno udeležencev. In ne moremo izključiti, da bi eden ali drugi ta dokument lahko dal tudi komu drugemu. Seveda pri nekaterih vprašanjih pa imamo sestanek za zaprtimi vrati. Če mi pa hočete drugo vprašanje ponoviti ali pa mi bo kdo povedal in vam bomo potem pisno odgovorili, morda nam lahko poveste tudi, kdo je kdaj kateri dopis napisal in vam bomo pisno odgovorili. Eh, in apropos pisni odgovori, še sedem kolegov imam na seznamu, to bo zdaj zelo težko in morda bomo tudi kasneje morali prositi za pisne odgovore. Zdaj pa v imenu skupine GUE, izvolite. Eh, Hvala lepa. Najprej bi rad povedal, da kar nekaj stvari dobro deluje, to sem povedal že lani. Bi pa imel nekaj vprašanj v zvezi s stvarmi, ki ne delujejo ravno najbolje. Prvi dokument predsedstva sem imel možnost pogledati, podpredsednik mi ga je dal. Vsake toliko imam upogled v te dokumente. Res je, da so zadeve, ki se omenjajo v teh dokumentih, nekoliko bolj občutljive in to je vaš argument, zakaj teh zadev naj ne bi objavljali. No ja, svete tisti, ki običajno navaja ta argument. Mislim, da bi morali razlikovati med zaupnimi dokumenti in ostalimi dokumenti. No, za podobo parlamenta bi bilo dobro, če bi imeli od samega začetka na voljo čim večjo preglednost. Včasih nas obtožujejo namreč, da sprejemamo odločitve brez ustreznega posvetovanja, kar ni dobro. Revizija kodeksa ravnanja, to se mi zdi dobra zamisel. Videli smo, da so se člani parlamenta včasih potočili nemočne, ko so želeli kakšno stvar preiskati, kar je slaba publiciteta za parlament. Preprečevati bi morali tudi konflikte interesov in imeti jasno pravila s tem v zvezi. Zadeve niso nujno tako zapletene. Če želi kdo jasna pravila, jih lahko objavimo tudi na spletni strani, da bodo vsi vedeli, kdaj in na kakšen način naj prijavijo, če so bili v stiku z lobisti. Mislim, da bi lahko s premembami kodeksa to tudi dosegli. Gospod Grabrand je prej omenjal izdatke, ki so povezani tudi z dodatki. Še vedno nimamo informacij v zvezi s tem, ali boste opravljali pregled na podlagi vzorčenja. Šele, ko bomo imeli na voljo te informacije, se bomo lahko odločali, ali zadeve delujejo ali ne. Tolmačenje. Veliko kritičnih pripomb smo slišali, tudi na strani 128 najdemo nekaj komentarjev s tem v zvezi. Majhni jeziki res niso vedno nujno potrebni na sestankih, včasih je rezervna ekipa prevelika, ampak zanima me, ali so te preglednice pravilne, kaj bo generalni sekretar storil s tem v zvezi. Hvala lepa, gospod generalni sekretar. Ja, najlepša hvala. Gospod Dejong, zastavili eh, ste štiri eh, sklope vprašanj, eh, najprej dokumenti v predsedstvu dnevni red in zapisnik sta javna dokumenta, drugi dokumenti pa ne. E, tudi e, tukaj lahko vidimo, da se mnenja razhajajo po eni strani. Zakaj naj bi bili ti dokumenti javni e, in vi pravite, da naj bi bili javni, torej gre za različna mnenja kar zadeva kodeks eh, ravnanja. Vi ste pri tem tesno sodelovali in tudi predsednik Buzek in zato mislim, da imamo zelo ambiciozen kodeks ravnanja. In ta kodeks so podprle vse eh, politične skupine eh, in tako je bil tudi sprejet. To pa seveda ne pomeni, da. Ni mogoče eh, posameznih eh, točk še izboljšati. tudi eh, tehnologijo lahko izboljšamo na spletni strani eh, in mislim, da je potrebno zagotoviti eh, vse tehnične možnosti. Komentarji pa so potem lahko podani eh, na eh, prostovoljni ravni. Eh, kar pa zadeva vprašanje tolmačenja, majhni jeziki bodo na vsak način eh, zaščiteni, tako kot tudi majhne delegacije. Eh, na vsak način imamo zastavljen minimalni prak, obstaja določeno nelagodje, prav imate, zaradi tega, ker izvajamo spremembe, ampak te spremembe so nujno potrebne, če želimo zagotoviti tolmačenje vse jezike po učinkovitih cenah. Pogovarjamo se o tem, katere spremembe bodo potrebne, da spremembe potrebujemo, to je jasno, to je nesporno. Trenutni delovni pogoji iz leta 2005 so zastareli, kajti eh, koledar eh, zaseden in naš način dela sta se popolnoma spremenila in potrebujemo spremembe. O teh spremembah se bomo potrpežljivo pogovarjali, vendar pa potrebujemo izboljšave na tem področju. Najlepša hvala.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 pa eh, obstaja velika neenakost. 20 eh, poslancev sploh eh, nima asistentov v Bruslju. Kako pa lahko delajo na ta način? Pri drugih poslancih je situacija takšna, da imajo več kot 10 lokalnih asistentov. Torej eh, obstaja veliko neravnovesje, mogoče se je to neravnovesje nekoliko zmanjšalo, ampak vseeno, ali kaj počnete, da bi to spremenili? Eh, Drugo vprašanje, dodatek, splošni dodatek, eh, več kolegov je zastavilo vprašanje v povezavi z tem. Eh, moje vprašanje se nanaša na nadzor, eh, ki ga nameravate izvesti na tem področju in tudi me ne zanima, kakšni so stroški povezani s tem. Ne gre za nadzor, gre za preglednost, za preglednost. In če želimo preglednost, eh, potem ne potrebujemo toliko eh, zaposlenih in eh, potem ne potrebujemo tolikšnih stroškov. Preglednost lahko zagotovimo tudi drugače. In še tretje vprašanje. To se nanaša na uh, CO2. Evropski parlament je pripravil uh, program za kompenzacijo izpustov CO2 in imamo eh, zlate predpise, ki veljajo tudi eh, za to področje, ampak trenutni okvir eh, ne zadostuje za kompenzacijo izpustov CO2. Kaj bo potrebno, da bomo to kompenzacijo dejansko uvedli? In še zadnje vprašanje. ki se nanaša na zaščito žvižgačev. Pogosto gre za to, da lokalni asistenti niso dovolj zaščiteni, nimajo zadostne zaščite v okviru pravil. Ali lahko računamo na izboljšave? Bomo imeli boljša pravila, 6. januarja smo prejeli obvestilo o novih pravilih glede žvižgačev. Mislim, da bi lahko to področje še predvsej izboljšali. Hvala lepa. Ja, herzlichen Dank, ja, Javor. Äh, Najlepša hvala, Javor. Govorili ste mačarsko. Pred enim letom sem bil na sej koordinatorjev äh, v odboru za proračun in Eh, takrat eh, so eh, bili tolmači v mađarski kabini tarča kritik, kaj ti mađarski poslanec je dejal. Jaz sem sicer mađar, ampak ne bom govoril mađarsko, zato da bom malce privrčeval. Torej, vi imate drugačno stališče. Glede vprašanja v zvezi z asistenti. Ja, prav imate. Problematično je, z vidika predsedstva, če nekateri poslanci nimajo nobenega asistenta v Bruslju. Zato se je predsedstvo odločilo, da bo 25 odstotkov sredstev na tem področju namenjeno le asistentom v Bruslju in Strasburgu. Torej, ne bo več mogoče, da bi poslanci 100 odstotkov sredstev povrabili za lokalne asistente. Po novih pravilih eh, bodo lahko za to namenili maksimalno 75 odstotkov. Eh, dolge razprave so potekale v predsedstvo na temo lokalnih asistentov. Eh, gre za vprašanje, ali morda nekateri ne pretiravajo in predsedstvo je zaključilo, da smo doslej imeli neformalne smernice za uh, plačilo lokalnim asistentom in v državah uh, članicah, uh, kjer uh, so dohodki izjemno nizki, je to morda vodilo v to situacijo. kajti eh, dobro usposobljeni eh, asistenti niso prejemali ustreznega plačila in zaradi tega je predsedstvo eh, določilo nove zgornje meje, eh, te pa so postale tudi zavezujoče. Prej je šlo za neformalne smernice, zdaj gre za eh, obvezujoča pravila. Bomo videli, kaj se bo zgodilo čez eno leto, videli bomo, ali bo prišlo do drugačne politike najemanja v nekaterih državah članicah. Govorili ste tudi o uh, splošnih uh, pavšalih, kar zadeva stroške, tudi o tem pogosto razpravljamo v predsedstvu. Uh, mnenja se močno razlikujejo in trenutna pravila kažejo, uh, oziroma trenutna pravila ustrezajo večinskemu mnenju v predsedstvu, kar zadeva kompenzacije za izpuste CO2. -ja. Uh, predsedstvo se je odločilo, uh, da bomo kompenzirali vse izpuste, ki jih povzroča uh, Evropski parlament. Vprašanje, ki ste ga zastavili, je, ali imamo za to dovolj sredstev. To je povezano eh, z gibanjem cen in eh, kot veste, so eh, cene močno upadle. Mislim, da ne bomo imeli nobenih proračunskih težav pri kompenzacijah izpustov CO2. -ja. Gre za 200 tisoč evrov in mislim, da bomo lahko izvedli ustrezno kompenzacijo. Vse skupaj pa bo seveda odvisno od gibanja cen če ne bomo mogli zagotoviti popolne eh, kompenzacije, se bomo o tem še enkrat pogovarjali z odborom za proračun. Četrto vprašanje pa se nanaša na naš vižgače. Kot tudi na vseh drugih področjih, eh, se tudi tukaj že zelo dolgo, že, tukaj že zelo dolgo prizadevamo za to, da bi našli Eh, skupen dogovor eh, z drugimi inštitucijami zelo zapletena, postane namreč situacija, v kateri ima komisija svoje pravila, mi eh, svoje pravila in svet drugačna pravila. Torej, dolgo smo si prizadevali za dogovor, decembra lani je postalo jasno, da ne bomo našli skupne rešitve in zato sem se potem odločil, tudi zaradi tega, ker takšno pravilo potrebujemo, da eh, sprejmem odločitev in sicer v okviru notranjih pravil Evropskega parlamenta. Tako zdaj imamo pravilo za žvižgače. E, imamo en problem pri asistentih, kajti pri drugih sodelavcih e, Evropskega parlamenta lahko zagotovimo premestitev na drugo delovno mesto. To je v moji pristojnosti in to lahko storim in tako lahko žvižgače tudi ustrezno zaščitim. to eh, pa ni mogoče v primeru asistentov, kajti ne morem nekega asistenta premestiti od enega poslanca k drugemu, tudi jih ne morem premestiti v upravo in to je objektiven problem, ki se pojavlja na tem področju in ta problem tudi zelo dobro poznamo, eh, vendar pa nažalost v zvezi s tem trenutno ne moremo ničesar storiti. Najlepša hvala, sedem vas je še javilo eh, k besedi in prosim, da se res držite ene minute. Gospod generalni sekretar, imate še malo časa, kajti potem bi rada dala besedo vsem. Kolegica Lopez Fontani. Najlepša hvala, gospa predsednica. Še enkrat bi rada gospoda Velaja poprašala o tolmaških storitvah in o željah, da se poveča produktivnost tolmaške službe. Sveda je proračun pomemben, ampak pomembna je tudi kakovost. Veliko ste že povedali s tem v zvezi, vem, da se pogajate tudi z predstavniki tolmačev. Gotovo bomo morali še počakati na rezultat pogajanj. Ko pa govorite o povečanju števila ur v kabinah, o povečanju produktivnosti, kaj to pomeni? Ali boste zmanjšali število tolmačev na kabino, ali boste zmanjšali število kabin na posameznih sestankih, v tednih, ko potekajo seje in sestanki. Zanima me, ali obstaja kakšen prak, ki ga želite doseči. Ne vem, dopoledne, dva tolmače v kabini, kako boste nadaljevali, nameravate ukiniti tolmačenje. Ajala, hvala lepa, kolegica Jala Sender, za minuto. Najlepša hvala. Kar zadeva vrčevanje, mislim, da bi morali upoštevati tudi to, da se veliko sestankov prekriva. Danes imam sočasno še dva dodatna sestanka odborov. Zato se mi zdi, da bi morali enkrat preveriti tudi, kaj pomeni to prekrivanje, kaj pomeni naprimer varčevanje. Že kolegica Veronika je povedala, da se je zaradi upravnih odločitev zmanjšalo tudi število kabin. Včasih smo na sejah z praznimi kabila, kabinami. Potem zanima me, kaj je z najemanjem zgradb in tako naprej. Točko 90. Strateški okvir na svet dela. Vedno znova se pritožujem nad tem, da mi odgovor na deseto vprašanje ne ustreza, da se mi kar vrti, ko ga preberem. Ko naprimer rečete, da je strošek udeleženca na sestanku manj kot 1000 evrov, lahko prosim predložite račun, da bomo videli. Kolegi Palčitis. Kolega Palčitis. E, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nekaj vprašanj bi imel e, najprej me zanima ocena našega dela v parlamentu, ocena dela vseh poslancev. Vsi veste, kakšna je situacija. Novinari uh, e, uvrščajo poslance na lestvico, zato imamo tudi posebno agencijo in od leta 2000, eh, oziroma za leto 2013 ta agencija ni dobila nobenih sredstev, leta 2014 eh, pa govorimo o agenciji eh, Wait Watch, Wait Watch in zanima me, ali se na ta način naše delo neposredno ocenjuje, ali ne bi morali predstaviti celotno sliko, ne pa le nekaj statističnih podatkov. Potem pa še catering, kakovost živil vsi v eh, tej hiši moramo jesti. In eh, s tem je povezano tudi vprašanje, koliko živil vržemo v koš. Torej, ali ne bi morali poskrbeti tudi za eh, zmanjšanje odpadkov. Hvala lepa, se upravičujem, moram vas prekiniti. Naslednja je kolegica Šulin za minuto. Hvala za besedo, predsedujoča. Najprej se bom dotaknila področja javnih naročil in o tej eh, napaki, ki se je pojavila, o katero ste omenjali, tako da me eh, zanima, kako ocenjujete stopnjo te napake, kako eh, bo z odgovornostjo tistega, ki je to napako storil oziroma ali to sploh raziskujete. In ker ste omenili, da se bodo povečala število kontrol, me zanima, kolikokrat več. Eh, glede prekrivanja sestankov bi tudi rada sama opozorila na to, naprimer tisti, ki smo na področju eh, budžeta, smo običajno tudi eh, tukaj le na kontu, je pa zelo pogosto na isti dan so ti sestanki ob isti uri. Varnostna služba me zanima, koliko so se povečali stroški. Glede tolmačev se ne strinjam, da ni negativnega učinka na poslance, saj naprimer na področju trana je bil odzet slovenski jezik tudi na delovne skupine EPP-ja eh, e eh, eh, običajno na poročilih ni slovenskega jezika, tako da me zanima, kdaj se bodo ti vsi zahtevani jeziki, ki morajo biti vedno na ja, voljo na področju tudi za nas. Naslednji je na vrsti kolega Manka. Ďakujem, pani predsedničkaj, za pozvanie. Som členom rozpočtového. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za povabilo. Sem član odbora za proračun že 20 let, se ukvarjam s temi vprašanji. Ugotavljam pa, da se stvari ne spreminjajo. Pred desetimi leti nismo prejeli poročila o proračunu. Poročilo je bilo na voljo zgolj v enem samem jeziku, poročevalec je blokiral dostop. Tudi danes se dogaja, da so poročila v zvezi s pomembnimi temami na voljo zgolj v enem jeziku. To je očitno stalna praksa. Decembra je v enem tednu naprimer bilo osem praznih tolmaških kabin. Dejstvo je, da se temu problemu ne bomo mogli izogniti, najti moramo rešitev pod hudim pritiskom smo. Če ni dovolj sredstev, ne bomo uspeli pokriti vseh potreb. Naša ključna prednostna naloga je seveda zakonodajno delo. Kar zadeva tolmače, na podlagi statističnih podatkov ugotavljamo, da delajo 10 6,7 ur na teden, to je povprečna številka, ne zajema zgolj tolmačenja. Tolmačenje pokriva tretjino dela, zato bi morali upoštevati tudi bolniške in tako naprej. Wagen, Hvala lepa, kolega Von. Hvala predsednica, veliko vprašanj imam, se bom skušal držati zgolj enega. Grede vrčevanja in naložb Rekli ste, da moramo privrčevati, pojasnili ste, kako smo vrčevali, tudi kar zadeva de, delovne tedne. Vemo, da je vedno več teh turkiznih tednov. Me zanima, koliko bomo privrčevali zaradi teh turkiznih tednov. Kadarkoli privrčujemo nekje, bi morali imeti možnost ta sredstva na novo uložiti, zato da se izboljša učinkovitost. Nekaj primerov smo že slišali, naprimer članom smo dali na voljo iPade, nekateri poslanci bodo dobili večje pisarne. Lahko podate še kakšen drug predlog ali zamisel, o katerih razmišljate in s pomočjo katerih bi lahko izboljšal učinkovitost delovanja članov. Hvala lepa, kolega Štas je še na seznamu, ne? Jaz sem se še uvrstila na seznam. Hvala, tri vprašanja. Prvič kar zadeva tolmačenje, eh, prosim za večjo učinkovitost. Mislim, da je manjverskega prostora še dovolj. 24 eh, začasno zaposlenih eh, ste zaposlili in to seveda pomeni velike stroške povezane z pokojninami in to me zelo preseneča. Potem se je povečalo število vodi eh, in sicer za 4,7 odstotka. Eh, in tudi tukaj je potrebno poskrbeti eh, za uravnoteženost, tudi ko govorimo o tolmačenju. ELS e ima 26 mest, SND 15, ALDE 13 in zeleni 4 kdo opravlja uh, to delo v skupini uh, eh, EKR. Tukaj ne gre za nacionalne stranke, za uh, politične stranke, te ne morejo imeti korist. Od, na, te ne morejo imeti koristi od naših prihrankov. Najlepša hvala. Gospod Lupe Fontanje, govorili ste o tolmačih. Torej ne gre za to, da bi zmanjšali kakovost, ampak jo želimo izboljšati. Torej, je potrebno poskrbeti za ustrezno ravnovesje. Zato sem prosil, da govorite počasi, da govorite v maternem jeziku. To so uh, pomembni temelji uh, in uh, na ta način bo lahko tudi kakovost boljša. Uh, Eh, kajti eh, več kot 120 besed na minuto včasih izrečete in eh, potem je tolmačenje pravzaprav onemogočeno. Kar želimo je, da to službo organiziramo na učinkovitejši način, tako da bodo na voljo tudi storitve za poslance. Torej, to pomeni, da moramo tolmačenje organizirati tako, da bodo tolmači na voljo, ko uh, jih poslanci potrebujejo. Poleg tega uh, moramo poskrbeti za to, da bomo imeli uradnike, redno zaposlene tolmače, kajti mislim, da uh, ti bolje poznajo Evropski parlament ampak eh, jezikovni režim z 24 eh, jeziki mora biti učinkovit, jezikov bo morda še več in uh, eh, zatem se bomo ukvarjali v naslednjih tednih in mesecih. Gre torej za to, kako zagotoviti boljšo učinkovitost. Vprašali ste, kaj se bo zgodili, če bo uh, sta dva tolmača v kabini ali bo ta kabina avtomatično uh, potem ukinjena. Uh, januarja sem se pogovarjal z vsemi tolmači individualno. Osem uh, takšnih sestankov sem imel z 35 tolmači in uh, ena izmed temeljnih pritožb tolmačev je bila, uh, da uh, so kabine ukinjene, če tudi bi tolmači lahko zagotovili uh, tolmačenje glede na njihovo jezikovno kombinacijo. Včasih se zgodi, da uh, morajo prekiniti s tolmačenjem sredi seje, zaradi tega, ker jih pošljajo na drugo sejo. Torej, ne smemo ukinjati kabin, če uh, so na voljo ustrezne jezikovne kombinacije. Seveda pa bo uh, lahko takšno tolmačenje na voljo zgolj za omejen čas če sta v kabini le dva tolmača. O tem bo, se bo potrebno pogovarjati. Gospa Ajala je vprašala, ali nacionalni parlamenti plačujejo najemnino za svoje urade tukaj, ne plačujejo najemnine. Vsem nacionalnim parlamentom eh, zagotavljamo to možnost brezplačno in sicer v okviru našega sodelovanja z nacionalnimi parlamenti. Vsi nacionalni parlamenti eh, to eh, možnost tudi koristijo. mislim, eh, da en parlament te možnosti ni izkoristil eh, v določenem obdobju, ampak eh, sedaj tudi oni ponovno sodelujejo. Rekli ste, da je govora o 100 tisoč evrih, kakšen je končni rezultat. 60 krat tisoč evrov, 60 tisoč evrov. Eh, je bil končni strošek, ampak eh, ta odgovor vam bomo posredovali tudi pismo. Potem gospod eh, Valčic je zastavil vprašanje v zvezi z Vote Watchem, ali ne bi morali tesneje sodelovati. Če sem vas pravilno razumel, mislim, da problem ni v tem, da eh, se naše delo analizira od zunaj. Problem je, in tako sem vas tudi razumel, da so posamezne teme, ki znotraj parlamenta niso pomembne, tam obravnavane kot izjemno pomembne, medtem eh, ko je manj zanimanja za drugo delo, kot recimo um, dolgomesečno prizadevanje pri pripravi določenega poročila in glede tega imate prav. Torej, eh, tudi z eh, temi zunanjimi inštitucijami se moramo o tem pogovarjati. O tem, eh, kako predstaviti naše delo, tako da ne bomo imeli zmagovalcev in poražencev in tako da dejanska slika ne bo popačena. Torej, zagotoviti jim moramo podatke, Eh, ki eh, ne bodo eh, vodili v to izkrivljeno sliko. Dejali ste, da moramo paziti tudi pri živilih in da moramo skušati zmanjšati odpadke. Seveda si prizadevamo tudi na tem področju, sedaj lahko kupite živila tudi glede na količino, tako da ne dobite star, standardne porcije, tako da uh, sami sestavite svoj obrok in tudi ustrezno plačate glede na uh, težo živil. In to je že uh, korak v tej smeri. Potem gospa Šulin. Zastavili ste vprašanje v zvezi z stopnjo napak. Nisem ravno razumel, o katerem področju ste govorili. poleg tega ste govorili tudi o varnosti, eh, pa tudi o tolmačenju. Lahko vam zagotovim, da imamo dovolj sredstev, dovolj finančnih sredstev. Generalni direktorat za tolmačenje nam je povrnil več milijonov evrov v preteklem letu, zaradi tega, ker teh sredstev niso porabili. Torej, sredstev zagotovo ni premalo in zato tudi nimamo težav z najemom uh, tolmačev. Imamo uh, pa uh, določene probleme v odborih, ne vem ali je to težava tudi v uh, vašem odboru. Nimamo namreč dovolj sejnih sob, uh, kjer bi bilo uh, zagotovljeno število kabin, ki so potrebne za zagotavljanje jezikovnega režima. In uh, potem uh, pride do črtanja malih kabin zaradi tega, ker odbor zaseda v sejni sobi, kjer ni dovolj kabin za zagotavljanje jezikovnega režima. Eh, to bo zahtevalo spremembe eh, in sicer na gradbenem področju nove in eh, investicije bodo potrebne, še prav posebej, če bomo imeli v prihodnosti še več jezikov. Zastaviti si bo potrebno vprašanje, ali niso potrebna vlaganja tudi na tem področju, tako da bi lahko delovali tudi 25, 26, 27 ali pa 28 jeziki v prihodnosti. Torej, osko grlo niso eh, sodelavci, niso tolmači, pa tudi ne finančna sredstva, ampak eh, oprema sejnih sob, ki deloma vodi v to, da določeni jeziki niso na voljo, če tudi bi morali zagotoviti te jezike glede na načelo večjezičnosti. Gospod Manka, mislim, da je govoril o podobnem problemu. tudi on je zagovarjal uh, majhne jezike. Gospod Won, v zaključek, je izpostavil različne teme, še prav posebej pa je zastavil vprašanje, kaj bi lahko še storili, da izboljšamo učinkovitost dela poslancev, da poslancem zagotovimo ustrezno podporo. Mislim, da lahko storimo predvsem dvoje eno področje, kjer smo prišli že precej daleč, ampak še nismo dosegli cilja, so, je oprema eh, lokalnih pisarn poslancev in sicer z ustrezno informacijsko tehnologijo. Ne glede na to, kje se nahaja poslanec v svoji pisarni ali komunicira s pomočjo mobilnih naprav ali pa dela v lokalni pisarni, na voljo mora imeti enake instrumente in enake vire, kot če bi se nahajal v svoji pisarni v Bruslju. To je po mojem mnenju zelo pomemben korak. Drugič, imamo eh, tudi določen primankljaj na področju izobraževanja poslancev in tudi tukaj že izvajamo projekt. Različni generalni direktorati eh, ponujajo eh, različne programe, ampak nimamo skupnega pristopa k izobraževanju poslancev gospa Gresle je še prav posebej izpostavila vprašanje eh, političnih strank eh, in pa mest. Eh, to je tudi vprašanje, ki ga je izpostavilo računsko sodišče v svojem poročilu in sicer gre tukaj predvsem za razpise. Prišlo je do določenih pomankljivosti, ki pa so bile medtem odpravljene. Gre za vprašanje, v kolikšni meri so stranke predmet pravil, ki veljajo v Evropskem parlamentu za eh, javne razpise. Gospa Gresle je spregovorila specifično o številu delovnih mest v posameznih eh, političnih strankah. Zaenkrat nimamo nobenih podatkov o tem, da se sredstva ne bi ustrezno uporabljala. Vedno pa eh, seveda nadzorujemo porabo sredstva in zaradi tega je bila sprejeta odločitev v drugi polovici leta 2015 v predsedstvu, ki se nanaša na vse politične stranke v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Nohmar. Najlepša hvala. Nekaj vprašanj bo še pisno zastavljenih. Eh, sedaj pa želi besedo še eh, notranji revisor, gospod Galvin z vami bomo stopili v stik tudi v zvezi z izvedbo direktive o pranju denarja. Tukaj gre eh, o eh, zmanjšanju obsega denarnih transakcij. Torej, eh, pogoji eh, na tem področju se bodo v prihodnosti še zaustrili v Evropskem parlamentu in dobro bi bilo, če bi bili v stiku z vami. Kolega Sasoli, eh, Eh, moram se vam opravičiti, uh, dati vam moram besedo. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Zelo sem zadovoljen s tem pogovorom. Vidim, da ste se res osredotočili na proračun in na delo, ki ga upravljamo na tem področju. Hvala lepa tudi poročevalcu, hvala lepa vnaprej za sodelovanje. Uh, in za poročilo, ki ga boste pripravili. Ampak danes smo se pogovarjali o razrešnici za leto 2014. Glede razrešnice smo zadovoljni z vidika tega, da cenite delo, ki smo ga upravili. Hvala lepa generalnemu sekretarju za vas trud. Hvala, da se je potrudil in odgovoril na vsa vprašanja. Sam bi imel dve pripombi. Najprej gospod Balčitis. Vote Watch, spremljanje glasovanja. V parlamentu imamo delovno skupino, ki namerava popolnoma spremeniti ta sistem, da bomo na objektivni način spremenili delo znotraj parlamenta. Podpredsednica parlamenta Magines je začela z delom na tem področju. Oni se sedaj poglobljeno ukvarjajo s tem vprašanjem. Tu ne gre za to, da bi drugim dali tisto, kar jim ne pripada. No, vse zadnje smo mi kot parlament dolžni državljane obveščati o prisotnosti, o deležbi, o zakonodajnem delu poslancev. Tudi zunani instituti počnejo takšne zadeve. Vote Watch je politološki inštitut, ki spremlja pripadnost poslancev skupinam, potem pa v zunanjem svetu to uporabljajo kot nek, nač, neko merilo na podlagi katerega spremljajo našo prisotnost. Vote Watch je namenjen drugemu delu. Mi v parlamentu moramo javnosti posredovati informacije v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravljamo kot poslanci. Naslednja zadeva, ki je meni pri srcu, nespametno ravnanje s hrano. V parlamentu trenutno dela kar nekaj podjetij na tem področju. Sam sem bil udeležen v izbiro ponudnikov storitev. Že v tej prvi fazi je parlament privrčeval 66,3 odstotke, 2,6 milijonov evrov smo privrčevali, kajti Tu gre za naročila oziroma razpise, ki se izvajajo izven področja dela naše administracije. Ob koncu leta bomo ocenili, koliko hrane se je potem dejansko zavrglo. Obravnavali bomo tudi razne možnosti, ki jih imamo na tem področju. Lahko se določene stvari celo izboljšajo. Še zadnja zadeva. Kolega Črnitski je prej dobro povedal. Te omejitve pri stroških pogosto postanejo karikatura. Že pri vodi mislim, da smo se nekaj naučili. Ne moremo sedaj vrčevati kar povsod, kajti če bomo vrčevali povsod, bo prišlo do neučinkovitega delovanja in zaradi takšnih ukrepov bi lahko bili predmet posmeha, kar ni dobro. Zato si res želimo, da bi za letošnji proračun upravili dobro delo. Hvala. Ja, ja, ja najlepša hvala. Cenimo, eh, da se borite za to, da bi imeli vodo, eh, kajti če tri ure in pol tukaj sedimo, potem bomo morali narediti odmor, če bomo želeli kaj popiti torej imeli bomo uh, morda potem odmor za vodo. Najprej eh, ste nam vzeli kavo, uh, sedaj smo že pri vodi, to se mi že pomalem zdi groteskno. Želi besedo še računsko sodišče? You, Hvala lepa, gospod predsednica. Priporočilo gospoda Velaja velja za vse računsko sodišče si prav tako zelo prizadeva za to, da bi bili upravni postopki bili čim bolj učinkoviti. Podpiramo seveda predloge predsedstva, da se poenostavijo naprimer posamezni postopki naročanja, da bi se poenostavili da bi se racionalizirala poraba sredstev. Trenutno ocenjujemo vse te vaše pobude, ampak potem, ko podamo priporočila, čakamo približno dve leti, zato da lahko ocenimo, kako se je neko priporočilo izvajalo. Hvala lepa, gospa predsednica. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo poročevalec, gospod Piper. Hvala lepa. Tudi vsem udeležencem zelo pozorno sem vas poslušal in vprašanje kolegov bom vključil v svoje poročila. Eh, zelo jasno se je izpostavilo, da so najpomembnejše teme catering eh, in pa eh, tolmačenje. Tolmači so zelo dobro organizirani, imajo zelo dober lobby, kot se je izkazalo, in pa uvrstitev tolmačev na listvico. Naj nekaj povem o tem. Eh, nekateri kolegi so že imeli tisoč eh, govorov. In eh, tukaj gre eh, za zapravljanje sredstev naših davkoplačevalcev samo zato, da se vrstiš na lestvico. Eh, torej, mislim, da je potrebno sprejeti pravila glede tega. In še eh, zadnja pripomba glede varnosti. Eh, Klaus Vele, eh, prejšnji teden sem lahko uporabil ta novi vhod v Bruslju. Ta vrtljiva vrata so razmeroma oska in eh, se vrtijo razmeroma hitro, eh, tako da je moj kovček odstal zunaj, torej iztrgalo mi ga je iz rok pravzaprav. Torej, kaj če bi zagotovili, da bomo lahko stavbo zapustili skupaj s kovčkom, to bi bilo vsekakor smiselno. Mogoče bi nekoliko upočasnili ta vrata. Ja. Ja, ich meine, Äh, genau. Vielen, ja, ich bedanke mich als. Zahvaljujem se. Herzlichen Dank für. Zahvaljujem se vam za to izmenjavo mnen. Äh, zastavili si bomo rok za obravnavo vprašanj, ki še niso bila razjasnjena. Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore. Äh, Obljubljam pa vam, da ne bo več toliko vprašanj, kot smo vam jih že zastavili. Najlepša hvala in e, srečno pot nazaj v Bruselj. Sedaj pa bi začela za četrto točko na dnevnem redu. Gre za mnenje kolega Sarvame, eh, ki ga bo predstavil kolega Štahovski. Ja, na rozdíl od doporučení pana Veleho si do, dovolím. Najlepša eh, hvala in glede eh, oziroma v nasprotju z eh, priporočilom gospoda Veleja bom sedaj govoril angliško, da se ne bi izgubilo kaj, kar je želel povedati kolega Sarvama. Torej čisto na kratko. Ta osnutek je sestavljen iz treh delov. Najprej člen 318 pogodbe o delovanju Evropske unije, potem drugi del je razrešnica svetu, tretji del se nanaša na računsko sodišče. Prvi del se nanaša na lastni pregled, ki ga parlament opravi pri porabi proračuna. Komisija je dolžna poročati o rezultatih izboljšati bi morali letno oceno komisije o delu, kajti to je dolžnost opravljanja pregleda, ki jo ima. Naslednja zadeva, postopek razrešnice. Parlament bi moral igrati vlogo nadzornika, ampak ga svet ne jemlje resno zaradi tega negativnega odnosa sveta državljani precej negativno dojemajo institucije. Svet bi kot drugo moral izboljšati preglednost finančnega upravljanja in demokratično odgovornost do evropskih davkoplačevalcev. Tretjič, priznavamo posebno ulogo Evropskega računskega sodišča pri zagotavljanju boljšega, bolj smotrnega porabljanja evropskih sredstev. Priporočamo, naj se sodišče okrepi ne da bi pri tem ogrozili njegovo neodvisnost, integriteto ali nepristranskost. Potem je tu sodelovanje med računskim sodiščem in nacionalnimi nadzornimi vrhovnimi organi. To sodelovanje je treba izboljšati. In še zadnja zadeva, parlament in svet bi morala biti enakopravna, ko imenjuje ta člane računskega sodišča. Se upravičujem za svojo angliščino, ampak nimam vedno dovolj časa, da se pripravim na izgovorjavo. Ja, ja, to zagotovo razumemo in tudi tolmači bi to morali razumeti. Staatsmünster Wort, ja. Kollege Stas. Ja, ja, ja. hm. hm? ähm, äh, Hvala lepa, gospa predsednica. Bom prebral to, kar je poročevalec v senci Igor Šoltes pripravil. njegovo angliško besedilo sem prevedel v nizozemščino, tako da bom prebral izjavo gospoda Šoltesa v nizozemščini. K 5. in 11. odstavku bo ložil predlog spremembe. Predlog 5 se nanaša na nesodelovanje sveta v postopku razrešnice, o tem smo se večkrat pogovarjali. To dejansko negativno vpliva na verodostojnost sodelovanja med institucijami. V petem odstavku je formulacija po mnenju Igorja preveč neutralna, zato bi jo rad nekoliko prečistil. Povdarja tudi legitimnost Evropskega parlamenta, ki se zaradi tega spodkopava. Enajsti odstavek se nanaša na sodelovanje med računskim sodiščem in nacionalnimi revizijskimi organi. Igor meni, da je dobro, da se osredotočamo na nadzor, na pravila skupnega upravljanja. Igor Šoltes v imenu skupine zelenih želi nekoliko zaostriti besedilo tudi v tem odstavku, tako kot pri petem. Uložil bo predlog spremembe, v katerem bo zahteval tesnejše sodelovanje za to, da bi zagotovili večjo smotrnost in učinkovitost revizijskih postopkov še posebej, ko gre za politična področja, kot so zaposlovanje, zdravstvo, statistika in tako naprej. Pogosto imamo na voljo dobre predloge, ki se pojavijo na nacionalni ravni, zato bi bilo smiselno krepiti sodelovanje. To so priporočila kolega Šolteca, ki sem jih prevedel v nizozemščino. Ja, odlični poeziji smo priča danes dopoledne. Kolegica Jala Sender. Hvala lepa. Še malo pa ne bo nikogar več v dvorani. No, očitno je, da je ogromno sestankov, ki potekajo usporedno, tako da se mi zdi, da bi se morali nekoliko bolje organizirati. Koordinatorji in poročevalci v senci bi morali narediti več dela na tem področju, da ne bomo čakali enega sestanka ali drugega sestanka in da ne bomo sredi dela ostajali in odhajali drugam. Se bomo pogovorili na ravni koordinatorjev. Kar zadeva predlog gospoda Sarvame. V angleščini bom prebrala tisto, kar je napisal nekdo drug. na voljo imamo še en predlog, kako bi lahko razrešili problem med institucijami na področju razrešnic. Slišali smo, kakšno je mnenje predsednice. V okviru te razrešnice naj bi se namreč odkrivale nove priložnosti ampak v našem odboru imamo težave z razrešnico s svetom. Gospa Kadenbach je poročevalka v senci skupine socialistov in je pripravljena sodelovati. Tudi svet se mi zdi sedaj bolj naklonjen sodelovanju, zato